sveta in komisije o strategiji Evropske unije v zvezi z Belorusijo. Kot že običajno bo najprej dobil besedo predstavnik sveta, gospod namestnik premijeja Vondra, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, Spoštovana gospa, razmere v Belorusiji in kar bi mi morali storiti, kaj bi lahko storili, da bi pomagali, nedvomno je to tisto, kar bo v središču dejavnosti sveta pod češkim predsedstvom. Naj začnem s pozitivno novico. Z velikim zadovoljstvom smo ugotovili, da je Belorusija v zadnjih nekaj tednih storila pozitivne korake, tudi kar se registracije štirih mirovni giban tiče, kar se tiska in distribucije naše nive in narodne volje dveh časopisov tiče. Prav tako smo imeli omizje o internetnih pravilih in o svobodi medijev in na koncu smo imeli tudi posvetovanje izvedencev v okviru OVSE o izboljšanju zakonodaj glede volitev ti koraki gredo v smeri kriterijev Evropske unije, da bi zagotovili to, da bi morda lahko nadaljevali s tem procesom, ko več nimamo viz za nekatere beloruske državljane. Evropska unija je v stikih z belorusko administracijo in mislim, da moramo sprejeti odločitev do začetka aprila. In uporabili bomo vse politične stike, tudi dvostranske, zato, da bi spodbudili Belorusijo, da se pomakne naprej. Seveda govorim o težavnih točkah, ki so bile že zapisane v zaključkih sveta 13. oktobra da bi torej storili še pomembne korake naprej. Še ena dobra novica je, da naše predsedstvo želi organizirati še en sestanek zunanih ministrov trojke ob robu sestanka sveta Gajrk. Prav tako bomo nadzorovali celotno sliko glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi. Poseben podarek bomo dali na regulativno okolje glede nevladnih organizacij in medijev. Prav tako pa tudi pozorno spremljamo in se pogovarjamo o podatkih o različnih predstavnikih organizacij v Belorusiji, rad bi omenil Aleksandra Milinkoviča, gospoda Kozolina in ostale. Belorusija, kot vemo, je ena od šestih držav vzhodnega partnerstva. Tukaj si želimo ustvariti pozitivnih razvojnih trendov v našem vzhodnem sosedstvu. Sodelovanje Belorusije pa seveda odvisno od razvojev v Belorusiji sami. Vzhodno partnerstvo bi radi sprožili na vrhu Pragi Maja in odločitev danes, takrat bo tudi minilo šestmesečno obdobje in bomo lahko zadeve ovrednotili. Nismo pa še sprejeli odločitve, ali bomo povabili Lukašenka. Prav tako mislim, da moramo biti konstruktivni, kar se odnosov z Minskom tiče to je strateško, nujno. Seveda pa ostajamo realistični in ne pričakujemo kakšnih dramatičnih sprememb. Verjamemo pa, da si Lukašenko želi uravnoteženih odnosov z Rusijo in da to nudi priložnost. Prav tako pa smo skupnost vrednot in moramo pač tudi mi dati določene vzpodbude in izvajati pritiske. Naša naloga je, da še naprej spodbujamo pozitivno dinamiko v Belorusiji, kar se tega tiče. Hvala lepa. Sedaj pa gospa komisarka, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem, da mi je veliko veselje govoriti o Belorusiji, kajti kar precej pozitivnih korakov smo lahko že videli. Belorusija je visoko na dnevnem redu, pa ne samo zato, ker je to ena od držav, ki jo je zelo prizadela nedavna finančna kriza v regiji. Prav tako imamo edinstveno priložnost, da resnično začnemo z novim poglavjem v naših odnosih z Belorusijo. Sedaj smo na pol poti šestmesečnega obdobja, ko nimamo več viz. Odločitev je bila sprejeta 13. oktobra lani ko se bo to končalo 30. aprila, takrat bomo morali podati prvo ocene, ali gre Belorusija v pravi smeri in ali lahko ta sistem opustitve viz podaljšamo. Oktobra smo jasno povedali, da so pozitivni dogodki, ki so se začeli z izpustitvijo političnih zapornikov, nekaj, kar se mora nadaljevati, zato da bi to podaljšali. Področja, ki morajo pokazati napredek, je, da ne bo več političnih zapornikov, sodelovanje z OVSE, kar se zakonodaje glede volitev tiče, napredek pri svobodi medijev, boljši operativni pogoj za nevladne organizacije in boljši pogoj za eh, nevladno sfero nasprotno splošno in še nekateri drugi pogoji. Mislim, da smo videli v zadnjih treh mesecih kar nekaj napredka, naprimer, naprimer dva glavna neodvisna časopista sta, sta sedaj dovoljena in začela se je tudi spet distribucija in tisk, potem eh, Milinkjevičeva stranka je bila registrirana in sedaj bomo imeli posvetovanja med Belorusijo in ODIHR o volivni zakonodaji. Torej, ta postopek je nekaj, kar je odziv na poziv komisije novembra. Vendar pa potrebujemo še več napredka, če naj začnemo z novim obdobjem odnosov z Belorusijo in če bi tudi naj potrdili nadaljevanje postopka brez viz. Prav tako pa moramo imeti tudi boljšo akreditacijo tujih novinarjev in pogoje glede interneta, Boljši pogoji morajo biti za akreditacijo in za registracijo nevladnih organizacij. Prav tako jim ni več, jih ne smejo več omejevati. Videti pa moramo tudi nadaljne dokaze, da se lahko mirne demonstracije izvajajo, ne da bi se udeleženci bali tega, da bodo aretirani. Če bodo Belorusi šli po poti napredka, potem mislim, da je nujno potrebno, da mi odgovorimo zajemno in da ponudimo določen svežen ukrepov. Komisija je že delala na tem in to bi lahko vključevalo sledeče. Podaljšanje tehničnega dialoga, ki se je začel pred enim letom, o energiji, prometu in okolju na nekatera druga področja. Potem bi lahko ponudili več sredstev v okviru NP, prav tako pa bi lahko pomagali Belorusiji, da se prilagodi novim gospodarskim izzivom, s katerimi se trenutno sooča in da bi bili bolj dostopni za posojila nekaterih naših inštrumentov. Prav tako bomo intenzivirali naše stike. 26. novembra se bo trojka sestajala z zonanim ministrom in tam bom zonanjemu ministru jasno povedala, kaj EU pričakuje od Belorusije in kaj lahko ponudimo. Seveda gre tudi za okrepitev dialoga s civilno družbo. Mislim, da si moramo vsi prizadevati za to, da bi tudi poslanci se lahko sestali v Minsku, naprimer z beloruskimi poslanci. To bi bilo zelo koristno. Še eno vprašanje je potencial za odprtje pogajanj o olajšavi glede, viz glede vizumskega sistema. Tukaj je žogica na strani sveta in jasno je, da Belorusija mora narediti še določen napredek, vendar pa komisija je pripravljena začeti z delom na tem področju, takoj ko bodo ministri priznali, da je bil dosežen zadosten napredek. In končno, gospod predsedojoči, pripravljeni smo, da razvijemo shodno partnerstvo tudi za Belorusijo. To bi vsebovalo deblogato nekaterih področji in tudi več naše pomoči. Po 13. aprilu, če bodo ministri ocenili, da je zadostne napredek bil storjen, bo sprejeta odločitev ali bomo potrdili odložitev sankcij in če bi napredek to zagotavljal, smo pripravljeni na vzajemnost. In potem bi resnično lahko začeli z novim poglavjem, kar se Belorusije tiče. Hvala lepa. Hvala lepa. Začenjamo z razpravo. Najprej imeno IPPED, e gospod Protasijevič Jacek, ki predseduje delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo. Prosim, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod namestnik premijeja. Danes govorimo o Belorusiji, razlog pa je jasen. Minili so trije meseci, odkar smo odložili sankcije za Belorusijo. Sedaj pa želimo oceniti pozitivno, čeprav previdno, spremembe v Belorusiji. Pozdravljamo registracijo stranke Aleksandra Milenkijeviča, Gibanja za svobodo, prav tako, da sta dva neodvisna časopisa sedaj spet v obtoku. Istočasno pa obžalujemo dejstvo, da so politični zaporniki, ki so bili izpoščeni lani, še vedno v položaju, ko nimajo državljanskih svoboščin in so, na primer, v hišnem priporu. Zelo jasno želimo povedati, da če želimo vzpostaviti normalne odnose z Belorusijo, da mora le ta spremeniti zakonodajo na področju volitev, prav tako mora jamčiti medijsko svobodo in mora reformirati tudi kazenski zakonik, da ne bo več šlo za maltretiranje političnih nasprotnikov. Zato spodbujamo beloruske oblasti, da tesno sodeluje za vse. Zadovoljni smo glede napredka, vendar pa želimo si, da bi beloruske oblasti sodelovali z izvedenci mednarodne skupnosti. V resoluciji, o kateri govorimo danes, želimo pozvati oblasti v Belorusiji, da naj ne ovirajo dejavnosti nevladnih organizacij in medijev. Istočasno pa pozivamo svet in komisijo, da olajša ta vprašanje viz, dodeljevanja viz za Beloruse. Prav tako pa da tudi olajšajo dostop do finančnih sredstev. Financirati moramo tudi radijske in televizijske postaje, ki so neodvisne. In zajamčiti moramo svobodo polskih organizacij v Belorusiji. Izdolžil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 angliški rek, rek, ki pravi, večja kot je obramba, boljša je odnos med sosedi. Ampak danes bi morali spremeniti, eh, morali bi spremeniti ta rek, morali bi znižati eh, te obramne ograde oziroma jih razdreti. Belorusija je postala nekakšen bolnik eh, Evrope, postala je izolirana, in uh, izgubila je svoj eh, sedež v svetu Evrope. Lansko leto prinašlo upanje, da se lahko odnose med Belorusijo in Evropsko unijo spremenijo in da lahko znižamo pregrade med nami. Uh, kar nekaj korakov je bilo narejenih v pravilno smer eh, strani beloruskih oblasti. Napredovali so tako na področju eh, objave neodvisnih časopisov, kot tudi na področju izpustitve političnih zapornikov. Prav tako lahko spomnimo tudi na odprtje predstavništva Evropske unije v Belorusiji. Mislim, da se ne bo jasni, čeprav. Uh obstaja še veliko težav, ki so pred nami. Gospod Protasijevič je pravilno omenil eh, tista vprašanja, ki so še odprta. Država je na robu eh, eh, pomembnih gospodarskih in socialnih reform. Te reforme bi morale biti namenjene temu, da olajša v življenje beloruskega ljudstva. Evropska unija mora nadaljevati po poti medsebojnega razum, razumevanja. Moramo razbremeniti beloruske državljane, ko gre za uh, potrebne vizume. Prav tako je Belorusija mora uh, še enkrat razmisliti o izgradnji jedrske elektrarne, ki jo želi izgraditi blizu meje za EU. Tudi druge države načrtujejo takšne jedrske elektrarne in zato je pomembno, da ohranimo dialog. Brusel mora biti pozoren na to, ali um, Brusel mora biti pozoren, če Minsk resnično sledi uh, sporazumom, eh, ki so bili sklenjeni. Vlada se mora začeti pogovarjati z eh, opozicijo, z eh, sindikati, z organizacijami mladine. In v nekaj mesecih bo Evropska unija objavila odločitev, ali želi nadaljevati s politiko razgradnje ograj. In to je možno samo za prizadevanjem obeh strani. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine Alde. Gospod Janoš Oneskijevič za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Iz Belorusije prihajajo protislovni signali. Izpustilo se je nekaj političnih zapornikov, eh, dva neodvisna časopisa sta sedaj objavljena. In registrirano je bilo gibanje za svobodo Aleksandra Milinkijeviča. Obstajajo pa še vedno aretacije opozicijskih aktivistov in nekateri tisti, ki so izpuščeni iz zapora, uh, potem naletijo na določene omejitve. Številni časopisi čakajo na odločitev, ali eh, bodo lahko objavljeni in eh, nekatere državne organizacije ali nevladne, nekatere nevladne organizacije. Uh, še vedno čakajo na registracijo oziroma uh, se bojijo, da bodo izgubile, uh, izgubile registracijo. In še vedno ima Belorusija smrtno kazen. Vendar pa je potrebno začeti dialog med Evropskim parlamentom in Beloruskim parlamentom. Ključnega pomena je, da poenostavimo vizumske postopke postopke za beloruske državljane. Ne smemo kaznovati nedošnjih državljanom, da zaradi političnih vzorkov ne bi smeli vstopiti v Evropske unije. Prav tako moramo finančno podpreti institucijo, ki so pomembne za civilno družbo, kako nevladne organizacije, neodvisni mediji in tako naprej. In prav tako bi morali povdariti pravice delavcev v Belorusiji. Eh, saj beloruski delavci nima zajamčenega eh, delovnega, neomejenega delovnega časa in zato država lahko močno vpliva na celotno družbo. Eh, vzhodno partnerstvo odpira številne priložnosti za trenutne beloruske oblasti. Lahko pri, državo lahko približa evropskim standardom, vendar pa to mora biti odvisno tudi od dialoga z belorusko Eh, opozicijo. Sedaj pa v imenu eh, UN ima besedo Richard Črnitski za minuto in pol. Komisarka, predsedujoči, gospe in gospodje. Vse, vsake tri mesece sprejemamo resolucijo o Belorusiji in eh, to kaže na to, da tesno zasledujemo razvoj dogodkov v tej državi. Uh, Eh, ta država meji na Polsko, pa tudi na Evropsko unijo. Lahko se vprašamo, ali je napredek demokracije zadosten v Belorusiji. Ne, temu ni tako, ampak zaradi tega ne smemo obrniti hrbet Minsko. Še vedno moramo vzdrževati dialog za Minskom o demokraciji, o svobodi govora, o demokratičnih vrednotah potrpežljivi moramo, ko gre za Belorusijo in moramo jim prižgati zeleno luč. Ljudje moramo prižgati zeleno luč, saj jih moramo približati Evropski uniji. Belorusi so evropejci in Belorusija je pomemben sestavni del našega kontinenta. Njihova kultura je pomemben sestavni del eh, skupne dediščine. Eh, danes se številni predstavniki v Belorusiji borijo za človekove pravice, za pravice manjšin, pa tudi tistih manj pogumnih ne smemo izročiti v roke Rusije. To bi kazalo na pomankanje modrosti strani Evropske unije. Dejansko bi bilo kriminalno, če bi pustili, da ti ljudje se zatečejo k Rusiji pozorni moramo biti na to, kaj dela Tiran, da ne zapira eh, predstavnikov eh, opozicije, vendar pa moramo krati podpreti državljane Belorusije, Belorusije tako da ne bodo izročeni zadnjim ostankom tiranije. Hvala. Zelenih, valnega primirja Evropske unije. Hvala lepa. V imenu zelenih ima besedo Milan Horaček za minuto in pol.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 Eh, ali ima Belorusija dovolj volje za politični dialog. Želimo si, da bi Belorusija dobila mesto v Evropski uniji. Že dolgo čakamo na to in smo pripravljeni obnoviti naše odnose, ampak samo pod jasnimi pogoji. In tukaj eh, gre predvsem za spoštovanje človekovih pravic. To ne velja samo za svobodo govora in za svobodo tiska, ampak eh, to velja za zasebno življenje in politično življenje vsakega posameznika. Napad na opozicije, na opozicijo nismo pozabili in pozorno zasledujemo razvoj dogodkov. Oktobra smo sklenili, da bomo preklicali prepoved uh, vstopa za predsednika Lukašenka in pomembno je tudi Belorusija odpre svoje meje. Naša iz, naše izkušnje kažejo, da se vsaka diktatura nekoč konča. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu Gue dajem besedo gospi Flaserovi. Imate eno minuto. Hvala lepa. Gospod in gospodje, Belorusija je zadnja država, s, katerim, s katero nima. Kolika mesečni testovacij obrovi pravi konči? Je v ustreznih sporazumov in to se mora končati. Preizkusno obdobje se končuje. Belorusija je morda dobila več demokracije in upamo, da bo Evropska unija. Eh, pomagala pri normalizaciji situacije in to se mora zgoditi v obširnem kontekstu. Danes smo priča velikim spremembam eh, po eh, dveh desetletjih ameriške nadvlade. Bo to lahko sedaj privedlo do novih konfliktov? Vidimo, da se uh, os moči spreminja. Absurdno bi bilo, da bi si zatisnili oči pred določenimi uh, dogajanji v Belorusiji, če želimo govoriti o človekovih pravicah. Uh, dejansko pa gre v Belorusiji za vojaško strategijo, za denar in tako naprej. Evropska unija bi morala prispevati k vzpostaviti novega svetovnega konteksta. Hvala lepa, gospod Bilder, za minuto in pol v imenu Indem. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Svetovna finančna eh, kriza ne bo šla mimo Belorusije. Sicer obstajajo tudi pogumnejše prognoze, ki jih je podal predsednik Lukašenko na začetku leta 2009. Vendar pa Minsk že trka na vrata bank, celo v Washingtonu. E, pogoj je bil, da e, Belorusija e, devalvira rubl. In sedaj pa Belorusi počasi opažajo, zakaj gre. Eh, evro je ta hip izredno zaželjena valuta. Gospodarstvo je oslabljeno ali bo to morda nova priložnost za novo eh, zunanjo politiko, ne glede na današnje finančne probleme. Eh, lahko rečemo, da ta mogočni predsednik simulira integracijo z Rusiji, to pa bi lahko spremenil v približevanje EU-ju. Eh, Naprimer, dobave plina bi lahko to eh, simulirale. Strategija EU, ki bi bila uravnotežena, eh, bi lahko k temu pripomogla. Vsi organi Evropske unije morajo govoriti z inštitucijami v Minsku, za prebivalstvom, pa tudi za uradnimi in neuradnimi inštitucijami. Hvala lepa. Eh, ostatnim muvcom v tej sekvenci bendže pa. Naslednji govornik je gospod Roberto Fiore za dve minuti za nepovezane poslance. E, predsedujoči, mislim, da ni e, nikakršnih razlogov več, Eh, za ohranjanje sankcij zoper Belorusijo. Eh, tu gre za državo, ki preživlja težko krizo, kot jo doživljajo tudi druge dežele v Evropi. Eh, to je vsekakor država, ki je še do pred nekaj časa imela stopno gospodarske rasti 8 odstotkov in eh, kjer tudi tujcem, evropejcem ni bilo prepovedano, da pridobivajo lastnino, kupujejo zemlišča. Eh, kar zadeva svobodo veroizpovedi, kardinal Petura eh, je bil na obisku v Belorusiji in odnosi med Vatikanom in Belorusijo temelijo na načelu zajemnega spoštovanja politične svoboščine, Eh, omenjeni so bili zaporniki in sicer eh, gre za tri ljudi, ki pa so bili izpuščeni. Eh, nimamo tam morda takšne absolutne svobode, kot jo mi na Zahodu poznamo pri naših volitvah, ampak mislim, da so vsi kandidati na televiziji dobili enako odmerjene čase. In Eh, prav tako se smejo eh, časopisi tiskati in prodajati. Mislim, da je strateško v interesu Evrope, da se odpravijo da se otemo zoper Belorusi, kajti Belorusija je pomemben vesni člen med Evropsko unijo in Rusijo. Eh, tam je močna katoliška manjšina in na ta način bi imeli tudi pomembnega strateškega zaveznika Potem eh, je tu še vprašanje pristopa eh, Turčije, eh, Belorusija. Mislim, da je dejansko lahko močan partner. Hvala. Zole mi dve minute. Gospod Duka, zole mi za dve minute. A zdaj v Belarus kapčovatokba ne. Gospod predsedojoči, odnosi med EU in Belorusijo so prišli do težavne točke. Skratka, težko je tu karkoli postoriti. Eh, zadnje čase doživljajo tudi pritisk od zunaj, Rusija, Belorusija, eh, potem eh, svetovna gospodarska kriza, Gruzija, Rusija. Dežela pod Lukašenkom želi nekaj od Evrope in zato Lukašenko spusti nekaj zapornikov, ima tudi dialog z neodvisnim tiskom, to pomeni, da se želi odpreti Eh, naprave Evropi. Vendar pa so to samo navidezni koraki. V smislu pravega približevanja se mora Minsk še naprej odpirati. Pomembno je, eh, da Evropska unija izčrpa možnosti, ki jih ima, če tudi so še tako majhne. Evropska unija dejansko lahko izvaje pritisk eh, na politiko v tej državi. Zato je zelo pomembno, kakšna politika se oblikuje v Gruslju. In pomembno je, da nadzorujemo um, svežen ukrepov. Prav tako moramo biti pozorni, uh, e, kaj ti ni verjetno, da se bo Lukašenko sam po sebi e, spremenil. Dejansko je pomembno, da podpiramo opozicijo in e, nevladne organizacije. Uh, Eh, nujno so potrebne reforme na zakonodajnem področju, naprimer to mislim na kazensko eh, zakonodajo, na zakonodajo z področja medijev, kar zadeva kakovost odnosov med Belorusijo in Evropsko unijo. V interesu demokratičnega procesa mora Evropski parlament, svetu in komisiji eh, bolj gledati pod prste države te regije, sem sodi tudi Ukrajina, so pokazale, da brez jasnih pogojev, brez njihovega upoštevanja ne bo eh, možno doseči demokratičnega razvoja. Eh, potem bo to samo eh, nek demokratičen vides. Podlaga za ta sklep je konstruktivna, zato to podpiram. Dve in pol minute, bardzo prosim. Beseda ima gospod Pinjor za dve minuti in pol. Misaž, pani minišče. Hvala lepa, gospa komisarka, minister, predsedujoči. Naj podarim, eh, kako veseli smo, da imamo gospoda ministra Vondra z nami v tej eh, nočni seji in eh, to kaže na to, kako visoko na dnevnem redu so naša zasedanja na dnevnem redu češkega predsedstva. Danes smo analizirali našo strategijo za ponovno vzpostavitev normalnih odnosov z Belorusijo. Mislim, da smo lahko veseli s pričo napredka Belorusije. In eh, tudi naša resolucija kaže na to. Sedaj imamo predstavništvo Evropske unije v Minsku in eh, imamo tudi druge pozitivne signale, da se svoboda v Belorusiji širi. Eh, o tem pričajo naprimer eh, registracija Gibanja za svobodo Aleksandra Milinkijeviča. In eh, tudi izid dveh neodvisnih časopisov v Belorusiji. to, kar je povedal zaradi minister o pripravljenosti sodelovanja Evropske unije in Belorusije v okviru vzhodnega partnerstva, to, kar je povedal uh, eh, podpremije, je bilo zelo pozitivno. Tudi, kar se dogaja v povezavi z Južno Osetijo in Abhazijo, je nekaj, kar lahko pozdravimo. Vse to je odziv na, naš, na prizadevanja v Evropski uniji. Seveda obstajajo še nekateri problemi. Eh, Problem je na področju človekovih pravic. V Belorusiji še nimamo spostavljene demokracije, v, v kakršno jo razumeva Evropska unija. Strinjam se z akcijskim načrtom, ki ste ga predstavili, strinjam se s tem, kar želite narediti. Uh, Mislim, da bi lahko sankcije zavedno odpravili, če bo Belorusija nadaljevala z gospodarskimi reformami, z eh, širitvijo civilnih eh, in eh, političnih svoboščin. In tudi prizadevanja Evropske unije lajšajo ta prizadevanja Belorusije. Hvala, rad bi vas opozoril na to. da je predstavnik sveta v takšnih razpravah vedno prisoten, zato to nič posebnega. Vsekakor pa cenimo prisotnost podpremjeja Vondre. Naslednji je Zbignjev Podkanski. Pani panovje, pani ministre. Gospod eh, predsedujoči, mm, podpremije, komisarka. Odnosi med Evropsko unijo in Belorusijo so odvisni od dobre volje na obeh stranih. Eh, moramo pokazati voljo do dialoga. Samo na ta način bomo lahko vzpostavili dobro sosedsko in partnersko politiko. To, lahko iz, to ne more biti izgrajeno na osnovi ukazov in prepovedi in zato sem eh, vesel pobude komisije za izboljšavo odnosov z Belorusijo. In eh, moramo povedati, da je Belorusija naredila veliko za izboljšavo medsebojnih odnosov. Registrirala je gibanje za svobodo um, gospoda Milinkijeviča, dovolila je izid dveh neodvisnih eh, časopisov in odprla se je napram ideji eh, partnerstva. Eh, mi imamo veliko pričakovanj, pa tudi Belorusija ima veliko pričakovanj in tukaj potrebujemo ustrezno simetrijo. Če eh, beloruske oblasti pozivamo k temu, da naj eh, dovolijo podeljevanje viz za mladino in za otroke, zakaj potem ne bi tudi Evropska unija um, olajšala vizumske postopke za Belorusijo? Predsednik prekinja. Vaš čas je potekal. Žal mi je, ampak moram vas prekiniti, pravi predsedujoči, moramo se držiti časa za govor. Ena minuta je ena minuta. Naslednji govornik na našem seznamu je gospoda Ester De Lange, ima besedo za dve minuti. Eh, eh, hvala. Danes govorimo o politiki EU do Belorusije. To je politika Eh, kjer eh, sta v osredju demokracija in človekove pravice. Želim se osredotočati na eh, en del in sicer prepoved potovanja v tujino za otroke brez drugih, ne da bi s tem želela um, relativizirati druge uh, teme. Uh, vemo za otroke uh, iz katastrofe v Černobilu, uh, dežele, uh, v Evropi so ponudile okrevanje eh, tem eh, otrokom v svojih državah. Eh, ti otroci so sedaj stare toliko kot jaz, vendar pa še danes trpijo zaradi teh posledicami, naprimer rak, bolesne ščitnice in tako naprej, kot nam govorijo statistike. te otroke sprejemajo eh, družine v državah gostiteljicah v različnih državah. Eh, Belorusija pa je prepovedala, da bi ti otroci smeli odpotovati v tujino. Eh, na pritisk EU-ja, na pritisk Sveta Evrope, na pritisk cele vrste ministrov, tudi našega nizozemskega ministra, je 20 od 20. septembra eh, do 20. januarja ta dekret bil ukinjen, po 20. januarju tega leta pa eh, potovanje v tujino ni več možno za te otroke in zaradi tega je že skrajni čas, eh, da se tu oblikuje neka dolgoročna strukturna rešitev, da bi tem otrokom omogočili potovanje v tujino. Ehm, vse države članice naj bi to napravili naenkrat in ne, da 27krat vsaka država članica um, vodi pogajanja za sebe. E, zato bi se bilo treba pogajati z oblastmi o vse e, evropske rešitvi. Hvala. E, Hvala lepa. Naslednji govornik je Marjan Miko, minuto in pol. Avštetut kolegit, valke. Spoštovane kolegice in kolegi pot Belorusije do Evrope je pot dialoga in kompromisa. Resolucija lani v Belorusiji je izpostavila potrebo po politiki, ki temelji na pozitivnem pogojevanju. Na področju okolja, prometa in energije smo že dosegli napredek. To je rezultate politike, vendar pa težave ostajajo in teh ne moramo spregledati. Nič ne more nadomestiti demokracije. Kot poslanci Evropskega parlamenta ne moremo tolerirati zasledovanje opozicije, omojevanje svobode medijev in izražanja in državljanskih svoboščin. Nobena demokracija ne more delovati brez močne civilne družbe. Zato moramo organizacijam, katerih cilji so zaščita človekovih pravic, krepitev demokracije in udeležba ljudi v civilni družbi podpirati. Dobro je, da so oblasti v Belorusiji registrirale stranko gospoda Milenkijeviča, vendar pa to je samo začetek. Potrebno je registrirati še nekatere druge organizacije, kot je naša Vesna in ostale. Morali bi skleniti dogovor za olajšavo viznega režima. Pot v Evropo bi morala biti odprta. Visoke stroški za vize, visoke pristojbine, to kaznuje Beloruse in ne oblasti. Torej pozdravimo Beloruse u Evropi. Jedna minuta. Hvala lijepa. Gospoda Tomaševska, minuto. Panie przewodniczący. Gospod predsedujoči, Evropski parlament se je z beloruskim problemom, s to zadnjo evropsko diktaturo, že večkrat ukvarjal. Katoliški duhovniki še vedno težko upravljajo svoje dožnosti. Pravice manjšin niso spoštovane demokratično izvoljeno predsedstvo organizacije Poljako bil Rusi tudi ni priznano. Še vedno preganjajo in aretirajo borce za človekove pravice in jim preizkujejo njihove pisanje. Neodvisni novinari so še vedno pod pritiskom oblasti, vendar pa spremembe se dogajajo, čeprav počasi. Registrirali so Gibanje za svobodo, dva neodvisna časopisa sta sedaj prosto v toku in tudi kar se vzhodnega partnerstva tiče, si beloruske oblasti prizadevajo, da bi sodelovali v tem postopku. To nam daje upanje, da bodo naši dvostranski odnosi se izboljšali in da bodo predlogi, ki jih podaja komisija, tudi izvajani. Hvala lepa. Sedaj pa Colin Burke, dve minuti. Hvala lepa. Glede na to, da so zonani odnosi prednostna naloga češkega predsedstva, bi prosil, da poveste, katere ukrepe boste storili, da bi spodbudili beruljske oblasti, da bi otroci lahko potovali v države Evropske unije, ti, ki so bili žrtve Črnobila. Pozivam novo češko predsedstvo, da skušajo izpogajati nov dogovor, da bodo otroci lahko potovali v katerokoli državo Evropske unije dodali smo odstavek 10 k resoluciji Evropskega parlamenta, da bi to tudi zagotovili. Beloruska vlada je dejala, da ne bodo več dovolili potovan otrok lani potem je irska vlada uspela doseči dogovor in tako smo lahko gostili nekaj otrok na irskem za božič. Vendar pa veliko otrok ima še vedno težave, da zapusti Belorusijo, da bi se lahko spočili v teh programih Evropske unije. Kar nekaj irskih družin gosti beloruske otroke po leti in včasih jim je treba tudi pomagati, zdravstveno pomagati. Dobro je, da smo začasno ukinili vize in dobro je, da je beloruska stran tudi to storila za otroke, vendar pa potrebno je še vedno pritiskati na beloruske oblasti, tako da bi lahko dosegli vse obsegajoč dogovor o prihodnosti in bi lahko beloruski otroci potovali kjerkoli, kamorkoli bi hoteli. Prav tako, gospa komisarka, ste odgovor na moje pismo dejali, da ima delegacija v Minsko navodila, da sprosti vizni režim. Rad bi vas vprašal, ali si prizadevate v tej smeri, da bi torej eh, ne bilo več teh omejitev. Hvala lepa, Silvester Hrušč, minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka, predsedojoči svetu. To, da Belorusija si želi dialoga, je korak v pravi smeri. Pozitivno je tudi, da je češko predsedstvo danes napovedalo, da se bo sestalo s predstavniki Belorusije še ta mesec na robo sestanka Gajerk. Dobro je tudi, da želimo Belorusijo vključiti v vzhodno partnerstvo. Odločitve EU morajo biti v smeri običajnih državljanov Belorusije, kar se vizumskega režima tiče. Med nedavno krizo glede plina je potrebno izpostaviti, da se Belorusija zdi zelo zanesljiv, stabilen partner, kar se prenosa plina do EU tiče. V interesu obeh strani je, da vodimo konstruktiven dialog in da izboljšamo dvostranske odnose, ki morajo seveda temeljiti na načelih demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa. Rad bi vas obvestil, da imamo pet govornikov ki želijo spregovoriti po postopku Catch the Eye. Prva je gospa Pleštinska, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod Vondra. Upam, da boste še večkrat dane, eh, po času vašega predsedovanja z nami. Belorusija je sicer storila precej pozitivnih korakov, vendar pa se moramo pogovarjati z opozicijo in z našim prijateljem Milinkevičem. Podpirati moramo demokratične reforme, vendar pa mora ta podpora biti pogojevana. Imeti moramo določene zahteve, tudi več svobode za medije. Mediji morajo imeti možnost, da pravno delujejo, da delujejo v državi. Politične stranke in nevladne organizacije morajo imeti tudi več svobode, kajti to je ključ do demokracije. Današnja razprava kaže, da si vsi želimo demokratičnega dialoga in vrniti Belorusijo v Evropo. EU ima veliko priložnost, da si pribori Belorusijo, si jo izbori iz ruskih rok, če bomo seveda podprli demokracijo. Gospod Patilokijo. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, po vseh teh letih težavnih odnosov smo daj eh, podoseli nekaj korakov, ki gredo v pravo smer. Eh, priznavanje organizacije For Freedom, pa tudi drugi koraki eh, vlade, pripravljenost na dialog, to so vse pozitivni razvoji. Eh, pot, ki je pred nami, pa ni samo dolga, ampak je zelo dolga in potrebno je, da ukrepimo odnose med Evropsko unijo in Belorusijo. Da Eh, so bili eh, nekateri naši eh, predstavniki ovirani pri svojem delu, to je nenavadno. Potem to, kar je povedal gospod kolega Brg, predvideno je srečanje s komisijo in svetom in potrebno je, da se vsi držimo skupnih pravil. V teh zadnjih letih smo vedno znova ugotavljali,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 și sunt de acord că regimul. Eh, spoštovani gospod predsedujoči, gospod predsednik sveta, gospa komisarka, eh, mislim, da eh, moramo nadzorovati režim Lukašenka, vendar pa potrebujemo tudi dolgoročno vizijo za bodočo Belorusijo po Lukašenku. Potrebujemo boljšo prihodnost Belorusije. In tu ne smemo misliti samo na vlado v Minsku, ampak tudi na belorusko prebivalstvo, kajti izolacija lahko prispeva samo v krepitvi diktatur. In zaradi tega je Belorusi potrebno dati tudi možnost, da se nam približa. Belorusi moramo e, dati možnost, da pridejo e, mladi ljudje e, k nam, da tu študirajo, da spoznavajo naše vrednote in na ta način lahko odpremo vrata demokraciji še to, kar je rekel gospod Fjore. Kandidati so sicer imeli enake čase, ampak eh, glasovi so tisti, ki štejejo. Hvala. Vsi, ki smo zbrani v tej dvorani, si seveda želimo, da Belorusija spoštuje načela demokracije, svoboda govora, izbiranja in človekovih pravic želimo si konec preganjanja državljanov in manjšin. Veliko je želja in v bližnji prihodnosti vse ne bo izpolnjeno, vendar pa ne smemo se ustaviti pri naših prizadevanjih za prom pri promociji evropskih vrednot. Naša politika, kar se Belorusije tiče, je bila v prvi fazi katastrofalna, vendar pa upamo, da bo sprememba politiki uspešna. To pa ne bo enostavno, kajti parlamentarne volitve leta 2008 so bile slabo izvedene. Potrebno pa je izobraževati Beloruse, potrebno jim omogočiti svobodne medije in stike z nami, potrebno je nuditi nepovratna sredstva in projekte za belorusko mladino. To bo pomembno za prihodnost. Hvala lepa, gospod Rus domnule președinte domnilor colegi am în față trei propuneri Spoštovani gospod predsedujoči, gospod predsednik, gospa komisarka, e, imamo tri predloge resolucij iz različnih obdobij in tu vidimo, da je prisoten razvoj, kar zadeva izjave Evropske unije, ki se nanašajo na Belorusijo. Ampak kaj nam koristijo resolucije? v Belorusiji potrebujejo več demokracije. Mislim, da pa lahko vseeno nekaj napravimo, lahko se zauzemamo za transparentnost, kajti transparentnost v odnosih je potrebna, potrebno je dvoje. In sicer moramo pokazati zrelost. Beloruskim državljanom moramo dati možnost, da lahko na enostavnejši način pridejo k nam v Evropsko unijo, zato da pridejo v stik s našimi vrednotami zato, da bi videli, kaj Evropska unija je in na katerih vrednotah temeli. In potem je tu še čisto enostavna gesta, ki bi jo lahko napravil predsednik Lukašenko. In sicer naj bi spustil vse politične zapornike. Hvala. Hvala lepa. Tako smo končali to razpravo. Sedaj pa seveda še gospod namestnik premijeja, gospod Vondra. Hvala lepa skušal bom povzeti v imenu sveta. Najprej mislim, da smo imeli zelo zanimivo razpravo, vsebinsko razpravo. Veliko pomembnih prispevkov smo slišali. Torej, rad bi izpostavil, da v svetu cenimo interes in aktivno udejstovanje Evropskega parlamenta glede Belorusije to je zelo dobro, tako zaradi pritiska, da se izboljšajo razmere na področju človekovih pravic, hkrati pa je pomembno tudi, da imamo strateški pristop po drugi strani. Rad bi se še prav posebno zahvalil polskim poslancem Evropskega parlamenta Prtaševicu, Oneškijevicu in Pinjorju. Mislim, In lahko rečem, da pozorno poslušamo. Sedaj pa tri zaključne točke. Najprej, kar se pristojbin glede viz tiče. Veliko izmed vas je dejalo, da je to težava, ki se je zavedamo. In lani smo tudi že govorili o tem v nacionalnem kontekstu in vedno smo bili jasni glede tega. Bodimo jasni tudi tokrat, torej Belorusijo vidimo kot del Evrope in prav tako se zavedamo težav, ki jih imajo Belorusi zaradi višjih stroškov za pridobitev viz. Da bi se izognili negativnim posledicam, bo češko predsedstvo še naprej spodbujalo države članice, da ostajajo prožne in izkoriščajo določbe pravnega reda, ki obstajajo. Prav tako si želimo bolj dosledne uporabe obstoječih pravil strani držav članic. Če se bo nadaljevala pozitivna dinamika, ki jo vidimo sedaj, in bo Belorusija spoštovala človekove pravice in temeljne svoboščine, potem bo to dovolilo sodelovanje te države v vzhodnem partnerstvu v dialogu glede viz in to lahko predvidimo, da se bo zgodilo, če bodo izpolnjeni pogoji. Kar se črnobirskih otrok tiče, nekateri izmed vas ste govorili o tem, mislim, da lahko zagotovim, da bomo ohranjali pritisk. Podpirali smo francosko predsedstvo glede tega vprašanja, vključujoč Demaršo, ki je bila poslana 3. decembra lani začasno, je bil predsedniški dekret ukinjen, številka 555. To pa tudi dvostranski sporazumi, ki so bili doseženi na začetku decembra med Irsko in Belorusijo o bodočih programih počitka za črnobilske otroke. Vse to je korak v pravo smer. Zavedamo se, da splošnih težav še nismo razrešili. Češko predsedstvo pa bo storilo vse potrebne korake v imenu Evropske unije, če bo to potrebno in bomo o tem govorili še naprej v, na, v naših stikih z beloruskimi oblastmi. In še zadnja pripomba. V naslednjih mesecih ko bomo imeli revizijo sankcij in ko bomo govorili o shodnem partnerstvu, bo Belorusija ostala visoko na našem dnevnem redu. Po volitvah 28. septembra je vaša resolucija pomagala, da smo šli naprej in upamo, da lahko računamo na vašo podporo med našim predsedovanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, prosim. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da imamo zelo veliko večino, ki ima podobno mnenje kot mi, torej da ponudimo možnost Belorusiji, da se približa Evropski uniji z evropsko sosedsko politiko. Načeloma smo ponudili nekakšen akcijski program v senci in tudi možnost, da se pridruži vzhodnemu partnerstvu v pravem trenutku, ko bodo pogoji ustrezni. Sedaj pa naj odgovorim na nekaj specifičnih vprašanj, ki ste jih zastavili. Finančna kriza. Belorusija. se je leta 2007 in 2008 dobro upirala posledicam krize in raztočem cenam nafte. Tudi zaradi precejšnjih posojilstveni Rusije, Kitajske in Venezuele. Vendar pa gospod Beder je upravičeno povedal, da so morali sedaj prositi IMF e za kratkoročno posojilo v višini 2,5 milijarde evrov. Morali so tudi devalvirati svojo valuto, da so se spopadli z negativnimi učinki svetovne krize, ker gospodarstvo in industrija še nista reformirana. Seveda pričakujemo, da se bodo negativne tendence nadaljevale tudi z negativnimi družbenimi posledicami kot rezultat tega. Tako da prav imate, to je pomemben dejavnik. Kar se jedrske elektrarne tiče in vprašanja glede varnosti, naj povem, da v našem tehničnem dialogu o energiji z Belorusijo prav posebno pozornost namenjamo temu, da zagotavljamo to, da Belorusija spoštuje mednarodne varnostne standarde. Belorusija zelo dejavno sodeluje z IAEA e na Dunaju in je bila zelo odprta pri posredovanju informacij o tem postopku komisiji. Sedaj pa še vprašanje pristopin za vize, kot sem dejala že v svojih uvodnih pripombah smo pripravljeni prispevati k pogajanjem, takoj ko bodo države članice, torej ko bo svet izrazil to stališče, ko bodo uspeli najti soglasje. Tako bomo lahko potem dosegli dogovor glede viz, pa tudi o vračanju gospod Mangareli, namestnik generalnega direktorja, je obiskal Minsk in v tem trenutku lahko rečem, da ni nič novega glede tega vprašanja. Lahko pa rečem samo to, da kar se viz za otroke in pristopin za vize tiče, so to specifične točke za vsako posamezno državo. Nismo še tako daleč, da bi imeli en splošni sporazum ki bi ga izpogajala komisija. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Rad bi vas obvestil, da sem dobil pet predlogov resolucije strani e PPED, PS, e ALDE, Zelenih in UEN. Glasovanje bo na sporedu jutri. Tako, zaključili smo razpravo na to točko. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Tukaj gre za izjavi sveta in komisije o 11. juliju, da dnevo spomina na žrtve pokola v Srebrenici. Najprej bi rad dal besedo namestniku premijeja Vondri v imenu sveta. Prosim. Hvala predsedujoči. Govoril bom o Srebrenici. Kot veste, se je tam zgodil strahovit zločin. Zgodil se je poboj več kot 8000 bošnjakov v in okoli Srebr Srebrenice in to predstavlja enega izmed najmračnejših trenutkov zgodovine Bosne in Hercegovine, nekdanje Jugoslavije in celotne Evrope. Brez dvoma je to najbolj strahovit zločin, ki se je zgodil v Evropi po drugi svetovni vojni. Ko gledamo nazaj, ugotovimo, da bi lahko naredili veliko več. Srebrenica je bila kolektivni neuspeh mednarodne skupnosti, vključno z Evropsko unijo. To je velika sramota, ki jo globoko obžalujemo. Naša človeška, moralna in politična odgovornost eh, je, da zagotovimo, da se Srebrenica nikoli več ne bo ponovila. Ob deseti obletnici poboja v Srebrenici je svet eh, ponovil obtožbo zločinov, ki so se tam zgodili in je izrazil sožalje družinam tamkajšnjih eh, žrtev prav tako smo spomnjeni na resolucije varnostnega sveta združenih narodov.